sem skupaj s predsednikom sveta podpisal uredbo o Evropskem skladu za trajnostni razvoj, ki je bil eh, ki je bila sprejeta v skladu z rednim zakonodajnim eh, postopkom. Eh, to bo objavljeno v zapisniku tega zasedanja. Odbor Envi